bil predlog glede imenovanja sestav odborov. Predlogi so objavljeni v eh, na stetni strani med prednostnimi dokumenti in predlog, predloge sprememb sprejemamo.